nihče ne bo nasprotoval, veljajo ta imenovanja za sprejetja. In gospodje, kot veste, je eh, rok za uložitev kandidatur za varuha človekovih pravic potekel 13. septembra. Eh, dotakrat sem prijel eno kandidaturo. Pregledali smo gradivo in ugotovili smo, da gospa Emily O'Reilly eh, izpolnjuje te pogoje. Odboru za peticije bom posredoval to kandidaturo, ko bo na voljo v vseh jezikih. 20. decembra se bo odbor za peticije eh, sestal s kandidatko, tam bo zaslišanje in vsi poslanci se lahko udeležijo tega zaslišanja. Eh, Ekon je